gospe in gospodje. Prehajamo na zelo pomembno glasovanje. Prosim, usedite se na svoje mesta. Kolegi, prosim, usedite se na svoje mesta.